za ek eh, ekonomske in monetarne zadeve. NV eh, je posredoval popravek besedila, ki ga je sprejel parlament v skladu z členom 231.4. ostavkom. Eh, bo ta popravek veljal za sprejet, razen če v 24 urah po tej objavi ena izmed poslanskih skupin ali pa vsaj 40 poslancev ne bodo zahtevali glasovanje. Popravek bo objavljen na spletni strani plenarnega zasedanja. In eh, naslov bo objavljen.